Dear colleagues, it is time to start also because... Kolegi in kolegice, čas je, da začnemo. Razpravljali bomo o izjemno pomembni točki. Kot veste, nimamo veliko časa namenjenega tej točki točki. Najprej bi rad toplo pozdravil komisarja Andriju Kajtisa tukaj v odboru Envi. Kot veste, je Evropska komisija včeraj sprejela osnutek kriterijev za endokrine motilce pri biocidih in eh, proizvodih za zaščito rastlin. Na to smo dolgo čakali, vemo, kako pomembni so ti kriteriji tako za zdravje človeka, kot tudi živali, kot tudi za okolje. Zahvalil bi se rad komisarju za to, da eh, je pripravljen predstaviti osnutek kriterijev na današnji sej. Veselimo se že eh, natančnih podatkov in pa seveda tudi eh, napovedi o naslednjih korakih, ki jih bo komisija sprejemala v prihodnosti. Še enkrat hvala za današnjo udeležbo. Beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovani poslanci in poslanke, Evropski parlament je prejšnji teden sprejel resolucijo, v kateri je zahteval, da komisija eh, pripravi znanstvene kriterije za identifikacijo endokrinih eh, motivcev, kar je komisija obljubila. Sam sem že večkrat dejal, da bomo ta seznam pripravili pred poletjem in eh, to obljubo sem sedaj izpolnil včeraj. Komisija je eh, res predstavila znanstvene kriterije za identifikacijo endokrinih motilcev v kontekstu eh, zaščite rastlin in v kontekstu zakonodaje za biocidne proizvode. V kontekstu teh dveh zakonodajnih aktov, na eni strani imamo zaščito rastlin, na drugi strani pa biocide ti znanstveni kriteriji temelijo na eh, definicijah Svetovne zdravstvene organizacije, ki sama definira endokrine motilce. Kemična snov je endokrini motilec, če ima negativne učinke, to je prva stvar, in drugič, če so ti učinki, eh, učinki ki izhajajo iz endokrine oblike eh, delovanja komisija vključuje tako znanstvene kriterije v ta seznam, obenem pa specificira, kako bi morali izvajati identifikacijo endokrinih motilcev. Pomembno je, da pri identifikaciji eh, delo utemeljimo na znanstvenih dokazih, da uberemo pristop na podlagi dokazov potrebujemo robustno in sistematično revizijo. Rad bi eh, podaril, da smo ubrali zmeren pristop, zahtevamo ustrezno mero dokazov, ne sto odstotni dokazov. To pomeni, da bomo lahko v primeru dvomov eh, vseeno ukrepali na podlagi eh, previdnostnega načela. Komisija je sprejela tudi sporočilo o endokrinih motilcih ki predstavlja pregled eh, regulatornega konteksta. Kot veste, več zakonodajnih aktov eh, govori o tem kozme, rič, eh, kakovost vode in tako naprej. Sporočilo je bilo pripravljeno skupaj z oceno učinka. Številni so kritizirali odločitev komisije in izvajanje te ocene učinka. Številni v tem odboru so to kritizirali. Prav, s tem nimam težav, ampak to delo je bilo potrebno. Eh, le tako je lahko namreč kolegi komisarjev sprejel ustrezne rešitve na tem eh, pomembnem področju. Parlament in države članice bodo prav tako lahko uporabile rezultate tega dela. Takoj bi rad povedal, da je odločitev komisije utemeljena na znanosti, ne pa na uh, socialno-ekonomskih uh, elementih. Vse skupaj je bilo objavljeno na spletnih straneh komisije, zato da bi zagotovili ustrezno preglednost. Zakonodaja eh, na področju zaščite rastlin, varstva rastlin in biocidov je izjemno robustna. vključuje zahteve po podatkih in to je eh, najbolj stroga zakonodaja na svetu, zahvaljujoč tudi eh, parlamentu. Vse skupaj je potrjeno zgolj, če je EFSA oziroma EKA eh, podala zeleno luč in če strokovnjaki lahko potrdijo, da snovi nimajo negativnih učinkov na zdravje človeka, živali ali na okolje endokrini motilci so bili pred nekaj leti vključeni v obstoječo zakonodajo z umestnimi kriteriji. Takrat eh, še ni bilo mogoče znanstveno definirati kriterije, ni bilo mogoče ustrezno eh, na ta način definirati endokrine motilce. Razprava se je v zadnjih letih nadaljevala tako v znanstvenih krogih, kot tudi v eh, političnih krogih. Sam sem se srečal številnimi znanstveniki iz različnih sektorjev. Vsako področje ima namreč svoj jezik, svojo logiko in na uh, svojstven način obravnava kompleksnost te teme. Zahvaljujoč skupnemu trudu, zahvaljujoč odprtim razpravam, smo prvič zagotovili znanstveni kon, uh, konsens. Uh, eh, 23 Svetovno priznanih znanstvenikov je ta konsens sprejelo in podpisalo to smo upoštevali, ta koncept je bil eh, sprejet eh, februarja letos in to smo upoštevali pri pripravi naših predlogov. Obenem smo predlagali tudi spremembo ene od derogacij, kar se tiče eh, varstva rastlin, zato da bi upoštevali najnovejše znanstveno znanje. Upoštevati je treba znanstvene dokaze, tudi informacije o tveganju in izpostavljenosti. Komisija mora sprejeti odločitev o derogacijah na podlagi vseh eh, dokazov. Izpostavljenost sama ni dovolj, da bi zagotovili ustrezno mero eh, jasnosti, kar se tiče eh, določene snovi. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani poslanci in poslanke, kot veste, smo razpri, razpravljali tudi o drugih možnostih za definicijo kriterijev. Te možnosti odražajo različne eh, Eh, različna mnenja in stališča znanstvenikov, deležnikov in držav članic. Nekateri menijo, da bi lahko eh, dodali znanstveno merjanje eh, snovi in zmožnost zagotavljanja negativnih učinkov v ta seznam. Na to nekateri so menili, da bi lahko kategorizirali ta seznam. Komisija se ni odločila za te možnosti in to zaradi naslednjih razlogov. Prvič, znanstveni konsens, ki sem ga omenil, je pokazal, da potentnost ne more biti eh, del znanstvene definicije endokrinih motilcev. Oceniti moramo eh, tveganje, ki ga lahko povzročijo endokrini motilci. Na osnovi eh, znanstvenih eh, dognanj smo menili, da potentnost torej ne sme biti eden od kriterijev. Komisija prav tako ni menila, da eh, bi bila priprava kategoriji endokrinih motilcev pravilna zato ker bi s tem uh, uvedli zgolj kategorije, ki bi nam povedali, kaj uh, bi neki endokrini motilci lahko bili, lahko bili, ne pa kaj dejansko so. Uporaba kategorij v kontekstu uh, zakonodaje o pesticidih in uh, biocidih bi zmanjšala uh, pravno gotovost za vse deležnike. Zakonodaja, ki ste jo izglasovali tukaj v parlamentu, ne daje na voljo orodja, s katerim bi lahko eh, obravnavali eh, možne oziroma eh, mogoče endokrine motilce. S tem bi zgolj uvedli zmedo in ne bi zaščitili ne zdravja, ne okolja. Kar se tiče uporabe umestnih kriterijev, ki trenutno veljajo, smo to eh, možnost prav tako zavrnili, ker ti kriteriji niso eh, primerni. Gospod predsednik, poslanci in poslanke, kriterije, eh, ki smo jih predstavili včeraj, smo utemeljili na definicijah Svetovne zdravstvene organizacije. So znanstveni, so primerni za to področje in zagotavljajo ustrezno visoko raven zaščite zdravja ljudi in okolja in rastlin. Sedaj bomo morali sprejeti uh, oba osnutka s pomočjo zadevnih postopkov. O biocidih bomo govorili uh, v skupini strokovnjakov držav članic, na to pa bo to sprejela komisija. O ukrepih za pesticide pa bomo razpravljali v stalnem odboru in tam tudi o njih glasovali. Vse skupaj bo seveda predmet eh, nadzora v parlamentu in svetu. Vaše sodelovanje pri tem je tako bistvenega pomena in resnično upam, da lahko računam na vašo podporo. Sprejem teh kriterijev bo pomemben korak naprej eh, v smeri zaščite zdravja in okolja. To bo pomembno tudi za eh, kemično zakonodajo Evropske unije. To bodo namreč spremljali tudi tretje države. Ko bo regulatorni sistem Evropske unije na tem področju sprejet, bo to prvi tovrsten sistem, eh, ki bo uvedel kriterije za identifikacijo endokrinih motilcev. Prevzeli bomo udil, vodilno vlogo na tem, eh, na tem področju. Eh, EFSO in neko sem prosil, da začnete takoj obravnavati posamezne snovi in da s tem dovolita izvajanje novih kriterijev brez zamude, takoj ko bodo sprejeti. Najlepša hvala za. Eh, pozornost. Vem, da imate brez doma vprašanja. Eh, še sam bi rad izpostavil pomembno vprašanje, ki ga je včeraj izpostavil Pavel Pot. Vprašal nas je, zakaj eh, predlagamo kriterije, ki obravnavajo zgolj zdravje ljudi. Zgolj prgišče snovi bi bilo uh, Eh, identificiranih kot eh, endokrini motilci, kar ni v skladu z zakonodajo Svetovne zdravstvene organizacije. Tako pravijo. Nekaj je treba pojasniti. To so kriteriji za zdravje živali in eh, za zdravje ljudi, se upravičujem, in za varstvo okolja. Pri biocidih imamo naprimer sekcijo A za ljudi in sekcijo B za organizme, ki niso predmete obravnave. Podobni strukturi eh, sledimo pri proizvodi za zaščito rastlin. Pri tem smo morali upoštevati vse eh, znanstvene informacije, ki so na voljo na obeh področjih. Ko govorimo o pesticidih in biocidih, vemo, da govorimo o okolju. Seveda, absolutno ampak prek okolja lahko na to eh, vplivamo na zdravje eh, ljudi, pa tudi živali. Na to eno vprašanje se je nanašalo na eh, kriterije, ki obravnavajo zgolj znane učinke. To pomeni, da spet ne bi veliko snovi identificirali kot endokrine motilce. Ali uporabljate uh, prebivalce Evropske unije kot eh, poskusne zajčke. To je vprašanje, ki mi je bilo zastavljeno na Twitterju. Spet gre za napačno eh, tolmačenje tega. Ne obravnavamo znanih učinkov, ampak želimo analizirati vse podatke. Eh, pri tem pa moramo ugotoviti, če so ustrezni, če je dokazal dovolj. Nočemo popolnega dokaza, ampak želimo ustrezne eh, dokaze. Pri tem uporabljamo tudi študije o živalih, o eh, in vitro eh, zadevah. Želimo pregled literature na splošno, želimo torej utemeljiti uh, naše odločitve na dokazih. In to je v skladu s previdnostnim načelom, to je v skladu eh, z odprtim pristopom. Želimo vedeti, kakšni so novi dokazi, ki bodo predstavljeni. Hvala. Najlepša hvala. Imamo dolg seznam prošen za besedo. Vse prosim, da ste kratki denati, časa nam reč danes nimamo veliko, začel bom s François Krostet v imenu ILS. E eh, Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar. Hvala lepa, da ste nam prišli predstaviti vse te informacije in rekla bi, da ste me istočasno pomirili, istočasno pa sem še vedno zaskrbljena. Pomirili ste me, ker ste objavili te kriterije. Uh, ki temelijo na opredelitvi endokrinih motilcev, kot jo je pripravila Mednarodna organizacija za zdravje. To pomeni um, veliko soglasje v znanstveni sferi, torej dobra podlaga za delo, vendar pa sem vseeno zaskrbljena, ker se mi zdi, da so tu pri identifikaciji endokrinih motilcev še vedno prisotne številne vrzeli, um, kar se odseva tudi v zakonodaji. Uh, Torej, predvsem uh, kriteriji, ki temeljijo na tveganjih. Uh, V zvezi s tem bi vprašala, kot ste povedali, določena snov se obravnava kot endokrini motilec na podlagi določenih kriterijev, eh, se pa ne obravnava tako, če je tveganje eh, ob njeni uporabi zanemrljivo. Potem pa še možnost koktel učinka, torej Eh, gre za opredelitev, ki temelji eh, na, na, na konkretni nevarnosti in ne, kot je bilo rečeno, na tveganjih. In potem še načelo uh, da se eh, endokrine eh, motilce, tako kot je v uredbi za biocide, eh, opredeli na podlagi kriterija za nevarnost, ne pa na podlagi analize tveganja, tukaj vidim težavo. Potem v, v, pripravili ste sistem kategorij, kar je koristno. Na šesti strani piše, da je koristno določiti pragove, varne pragove za endokrine motilce. Ehm, vendar pa je to spet povezano s eh, zanemrljivo ravnjo tveganja, kar je problematično. Potem pa še ehm, govorite o možnosti eh, za obravnavo tveganja endokrinih motilcev v povezavi z tveganjem snov, kemičnih snovi. Ampak zdi se nam, da v bistvu na ta način ne obravnavate uh, te teme uh, eh, z pravo resnostjo in da v bistvu uh, počnete nekaj, s čimer samo dvigate prah, ampak uh, ne počnete nekaj, kar bo šlo res v korist naših državljanov. Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala tudi komisiji za to, da ste pripravili te kriterije še pred poletjem. hvala, da ste reagirali tudi na nekatere eh, pomisleke, ki sem jih sam izrazil. Glede samega predloga eh, mi ni všeč, da je komisija pripravila umestne kriterije. Kljub temu, da ste dejali, da pripravljate druge umestne kriterije tudi za druge zakonodajne akte. Niste pokrili uh, vseh eh, sektorjev kozmetike, nekaj drugih proizvodnj in tako naprej. Presenečen sem bil nad eh, točko 7, kjer piše, da komisija ni želela eh, pripraviti tega seznama zaradi istih ciljev kot eh, mi. Mi smo želeli regulirati endokrine motilce, eh, komisija pa pravi drugače. Danes ne bom omenjal samo pomislekov. Govorili ste o spremembah v beseditvah. Spremembe so bile eh, uvedene v drugi prilogi zakonodaje oziroma uredbe za zaščito rastlin. Še en problematični vidik predloga komisije je zanemrljivo izpostavljenost se spremenili v zanemrljivo tveganje. Presenečen sem nad eh, tem pristopom na podlagi uh, tveganja, namesto da bi ohranili uh, pristop na podlagi nevarnosti, kljub temu, da je uh, slednji standard v Evropi. Zanima me, uh, kako je to vse skupaj v skladu eh, s pravnim mandatom komisije. Evropsko sodišče pravi, da komisija nima pravice spreminjati regulatornega ravnotežja, kar se tiče pristojnosti, ki izhajajo iz eh, člena 290 pogodbe. Ne vem, zanima me vaše mnenje glede te ustreznosti. In drugič, če ste spremenili pristop z eh, pristopa na podlagi nevarnosti na pristop na podlagi tveganja, me zanima, kako bo to vplivalo na zdravje evropskih državljanov in na varstvo potrošnikov v nekaterih drugih snovi, eh, snoveh, kar se tiče naprimer karcenogenih eh, snovi, eh, snovi, ki spreminjajo gene, še vedno ohranjamo pristop na podlagi nevarnosti, vi pa spreminjate ta pristop. Hvala. Julie Gerling. Najlepša hvala. Julie Gerling. Thank you, commissioner. Najlepša hvala, gospod komisar. Verjetno boste nekaj ljudi eh, nekaj časa navduševali, drugih eh, pa pač ne. Pozdravljam vašo definicijo v skladu z definicijo Svetovne zdravstvene organizacije. Potrebna je doslednost, kar se tiče mednarodnih standardov. To je pomembno. Pomembno je povezati eh, endokrino, endokrini način delovanja in eh, negativne učinke. To je zelo pomembno. Prave endokrine motilce moramo razlikovati od drugih snovi, ki eh, zgolj delujejo endokrino. In o tem je treba razmišljati. Veseli me, da niste uvedli kategorije uh, morebitnih endokrinih motilcev to ne bi bilo dobro v kontekstu regulative. Na to imamo eh, še vprašanje negativnih eh, učinkov, ki so posredni. Dobro je, da tega niste osredotočili, ker se moramo osredotočiti, eh, da tega niste upoštevali, zato ker se moramo osredotočiti na dejanske učinke. Dobro je tudi, da upoštevate dokaze, tako da bomo objektivni in da bomo zagotovili visoko raven eh, zaščite, ker je ta potrebna. To so pozitivne plati, imam pa nekaj pomislekov. Razočarana sem, da so kriteriji odvisni od eh, biološke eh, zmožnosti, eh, od eh, bioloških razlogov, ne pa eh, od dejanskih dokazov. Ti biološki elementi eh, bodo predmet razprave, ampak eh, s tem ne olajšujete procesa. Vemo, da obstajajo še vedno vrzeli v znanju na tem področju in verjetno jih bomo lahko v prihodnosti poskušali zapolniti. Kar se tiče eh, tveganja oziroma nevarnosti, ste dejali, da potentnost ne bo upoštevana, eh, bo pa upoštevana pri dejanskem tveganju, eh, ki ga lahko povzročajo endokrini motilci. Sedaj imamo nekakšno končno besedilo in uh, tega stranskega ocenjevanja tveganja v bistvu ni zgolj eh, v okviru derogacij in sama drugače pristopam kot gospa Grostek k tej obravnavi. Mislim, da moramo eh, oceno tveganja eh, uvesti v to področje. Derogacija predstavlja izjeme. Predvidevam, da bo takšnih izjemnih primerov veliko in da bomo končali v eh, kaosu slabe zakonodaje. Zato, ker eh, bodo derogacije in eh, ocene tveganja prevzele vajeti. Najlepša hvala, gospa Hazeka. Dr. Bell, Commissaris, vorige week heeft het Europees Parlement de commissie de laatste kans gegeven. Hvala lepa, gospod komisar. Prejšnji teden uh, je Evropski parlament dal uh, zadnjo možnost Evropski komisiji za to, da upošteva svoje zakonske uh, obveznosti. Š varovati morate državljane, okolje in živali pred uh, temi snovmi. Uh, imamo že krat, kriterije za to. Hazard-based criteria v angliščini. Tri leta kasneje pa zdaj govorite o umestnih kriterijih, ki temeljijo na tveganjih. Na stotine študij je bilo narejenih, um, opravljeni so bili pregledi, analize o različnih um, o različnem doziranju in točno vemo, kakšen je učinek na človeka ter na um, um, novorojenčke. Um, govorite pa predvsem o ekonomskih kriterijih ter o opredelitvi, ki je daleč od tega, da bi bila zadostna in ki jo je pripravila um, Mednarodna zdravstvena organizacija. Predlagate nam um, teste na živalih, izvedbo novih študij in to je povsem e, nekoristno, saj imamo že vsaj na 100 študij, ki dokazujejo učinek endokrinih motilcev na zdravje in v bistvu uh, se greste neko igrico z um, industrijo in z javnimi uh, Eh, službami in pri tem ne želimo več sodelovati. Sodišče je že, se je že izreklo, eh, da, imate, da nimate prav in zato eh, v parlamentu zahtevamo, da vaše obveznosti um, ščitite. Vas je kaut. Hvala, gospod predsednik, in hvala vam, gospod komisar, da ste poskusili pojasniti, kaj počnete. Dejali ste, da številni napačno razumejo eh, delo komisije. No, sam sem včeraj gledal novinarsko konferenco in predsej novinarjev je zastavilo zelo temeljna vprašanja, naprimer, kar se tiče uporabe eh, eh, testiranja živali. Dejali ste, da je to tehnično vprašanje in da na to ne boste odgovarjali. To ste dejali trikrat morda. Uh, bi morali priznati, da so to politično vprašanje, ne pa da se jim eh, poskušate izogniti, tako da pravite, da so tehnična eh, vprašanja. Imamo veliko eh, kritičnih pripomb, dve temeljno pomembni, najprej vsebina in na to vprašanje pristojnosti komisije pri zakonodaji. Najprej vsebina ko moramo dokazati, kaj je endokrini motilec, sedaj v vašem eh, osnutku pravi, da mora imeti znan eh, učinek oziroma eh, da mora. obstajati dokaz za negativne učinke. To je omejevanje zakonodaje v kategoriji A, 1A, kjer govorimo o zakonodaje za kemikalije, imamo eh, tudi kategorijo 1B, eh, kjer je govora o eh, predvideni zakonodaji oziroma učinku za živali. Vi pa govorite zgolj o dokazih za negativne učinke na ljudi. Lahko rečete ne, ampak radi imate znanstvenike in lahko bi citiral, kako znanstveniki reagirajo na te predloge. Eno endokrino društvo, ki je najstarejša organizacija, ki predstavlja eh, znanstvenike in zdravnike, pravi, da so eh, kriteriji Evropske komisije prestrogi, da bi učinkovito zaščitili eh, ljudi pred takšnimi motilci. Če je to prava reakcija, če je to res reakcija strokovnjakov, potem ima komisija težavo. Dokazati morate, zakaj se to društvo moti in zakaj namensko omejujete eh, obseg endokrinih motilcev. Na to drugič postopek. Komisija lahko spreminja zgolj obstoječe uredbe, obstoječo zakonodajo, če obstajajo za to tehnični ali pa znanstveni dokazi. Vi spreminjate prilogo in ena od sprememb je naprimer naslednja. Izpostavljenost eh, ljudi spreminjate v eh, tveganje za ljudi. To počnete in to je politična odločitev. To ni povezano uh, z neko znanstveno ali pa tehnično spremembo. Spreminjate obstoječo uredbo zaradi političnih razlogov in to je nedopustno. Za ta proces potrebujemo proces soodločanja uh, sveta in parlamenta. To je nespremljivo, vsebinsko in postopkovno bomo temu nasprotovali. Gospod Dornano. Euh, hvala, gospod predsednik, hvala, gospod komisar, za vsa pojasnila. Predsednik Juncker je v nekem sporočilu zapisal, da je zadovoljen, ker je Evropska unija prva na svetu, ki je zakonsko določila opredelitev endokrinnih motilcev. Ampak pri tem uh, ste zelo hitro pozabili, da je ta opredelitev posledica obsodbe uh, Evropskega sodišča iz decembra 2015, zato ker ti kriteriji niso bili opredeljeni pravočasno. Uh, Ti kriteriji, ki so končno opredeljeni, pa temeljijo na uh, zanesljivi um, osnovi Mednarodne organizacije za zdravje. Um, no, in uh, seveda je to tudi v smeri želja kemijskih lobijev. Vsekakor pa ta pristop, ki temelji na analizi tveganja, uh, ne upošteva realne nevarnosti za prebivalstvo in zato je, potrebna, ehm, je potrebno izvesti analizo tveganja, preden se katero koli to vrstno snov uporabi. Dejstvo, da je eh, Mednarodna zdravstvena organizacija objavila te kriterije, ni nekaj novega, to je bilo že pred 14 leti. In, um, Zato je to zamujanje z roki odraz želje, da se zadosti zahtevam lobistov. Vse snovi, ki bi lahko bile endokrini motilci, naj bi se določili na podlagi kriterijev, ki ste jih sprijeli včeraj, tako pravi komisija. Vendar pa uh, je treba. Uh, zagotoviti tudi to, da te snovi niso rakotvorne. In zato vprašanje, ko bo spet prišlo do um, razkola med EFSO in uh, Mednarodno zdravstveno organizacijo, katere kriterije boste upoštevali in drugič, uh, ali previdnejše države članice, ki bodo želele prepovedati uporabo določenih snov, bodo to lahko storile brez težav in uh, brez uh, tveganja, da uh, bi jih preganjali, zato ker ovirajo um, delovanje na notranjem trgu. Hvala, gospod Parnjo. Hvala lepa, gospod komisar, za vašo, uh, za vašo obisk in za vašo predstavitev. Mislim, da je to res nekaj izrednega, da se o tem pogovarjamo že 24 ur potem, ko ste to sprijeli znotraj vašega zbora komisarjev. To je pomembno poudariti. Zakonodajni svežen, ki ste ga pripravili, ima kar nekaj dobrih lasnosti, ki jih je treba izpostaviti. Poleg tega pa je tu še nekaj elementov, ki bi jih morali proučiti skupaj, zato da bi ga izboljšali. Kar zadeva te štiri scenarije v skladi z roadmapom iz 17. junija 2014, ste rekli, da ste se odločili za drugi scenarij, torej ta, ki eh, pomeni eh, uporabo opredelitve mednarodne znanstvene organizacije ter mednarodnega programa za opredelitev kemičnih snovi. In mislim, da ta pristop, ki ga predlagate, ne eh, upošteva jakosti določene učinkovine, ki jo predlaga industrija. vendar pa nas je kar nekaj, ki obžalujemo, da niste vključili navedbe učinkovine, ki je v klasičnem smislu predebljena kot um, delujoča učinkovina oziroma kot uh, endokrini motilec v smislu, kot to uporabljajo endokrinologi. Uh, določene snovi bi naj torej kar uh, obravnavali, kot da spadajo v to kategorijo v skladu s tem scenarijem, ki ste si ga izbrali. Torej, sedmi okvirni program za obdobje 2013 do 2020 ponuja horizontalne kriterije za opredelitev endokrinih motilcev, kot je to pripravila komisija. Uh, In to bi moralo vplivati na vso zakonodajo, ki je kakorkoli povezana z endokrinimi motilci. In kot ste povedali v vaši predstavitvi, to zadeva torej pesticide, kozmetične izdelke um, in tudi določene uh, medicinske proizvode. Eh, seveda ste nam predstavili odločitev, ki ste jo v zvezi s tem sprejeli eh, znotraj komisije, vendar pa obžalujemo, da, vaša odloč, da je vaša odločitev utemeljila bolj na mnenju tistih komisarjev, ki jih skrbi učinek na gospodarstvo, ne pa tistih, ki, bolj za, eh, ki bi bolj upoštevali učinek na Eh, človekovo zdravje in na okolje. V tem primeru bi lahko dejansko šli nekoliko dlje, kot ste si želeli na samem začetku. Pri tej klasifikaciji, ko ste si želeli, da bi se bolj upošteval učinek endokrinih motilcev na um, človeško zdravje. Děkuji. Hvala, gospod Konečna. Volte poděkovat panu komisaři, že si na nás udělal čas v tak krátkém čase. Uh,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 mednarodne zdravstvene organizacije. ki pa ne temelji na dokazovanju negativnega učinka za človeka. Torej, mislim, da imamo tukaj zdaj obrnjeno dokazno breme. Mi smo se namreč vedno zauzemali za načelo previdnosti, ki bi se moralo upoštevati. Zdaj pa je komisija uporabila različen pristop, ki je v nasprotju z dobrimi zakonodajnimi načeli. V redu je to, da ste upoštevali znanstvene kriterije, vendar pa je treba upoštevati tudi realnost, naprimer glifosat in ocene njegovega učinka. Še zmeraj nimamo končne znanstvene študije o učinkih glifosata. Vi pa pravite, da se lahko določeno snov smatra za nevarno, samo če je nevarnost dokazana, če dokaz imamo, ampak kaj to pomeni, kakšne bodo posledice? Posledica bo ta, da bo prepovedano le zelo majhno število snovi. In kaj bomo zdaj storili? Ali bomo uh, vzeli za osnovo študije, ki jih so jih pripravili predstavniki industrije, proizvajalcev? Že tri leta se komisija ukvarja s tem predlogom. In zato vas sprašujem, in to ni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 službe komisije ne upravljajo svojega dela dovolj dobro in da tvegate, da bo, se bomo spet znašli pred sodiščem in se vrnili tri leta nazaj, gospod Čaldemoze. Øh, øh, øh. Hvala lepa, gospa Šaldemoze. <laughs> Eh, predlog komisije se navezuje predvsem na pesticide in uh, biocide. Pravite pa, da bi uh, v horizontalnem smislu te kategorije razširili tudi na druga področja, ampak za kdaj lahko pričakujemo, da se bodo ta pravila uporabljala tudi za snovi, ki se uporabljajo v prehranski industriji? kdaj bomo lahko zagotovili našim potrošnikom varnost. E, tukaj je problem za naše potrošnike in ne nazadnje. Ta končni dokaz e, za nevarnost določene snovi. Danski raziskovalci so že opravili določene študije. E, pri uporabi snovi pri živalih, pa tudi pri človeku. Snovi, ki se nahajajo v materijalih, ki pridejo v stik s hrano, so takšne, da je v bistvu težko narediti študije, ki bi dejansko uh, pripeljali do nekih zaključnih rezultatov in zato se sprašujem, kaj dejansko pomeni dokaz, kaj je tisto, kar lahko prispeva k določitvi določene snovi kot nevarne. Vse to so vidiki, pri katerih moramo biti bolj pozorni. Hvala, gospod Stajs. Mhm. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala, gospod komisar. Strinjam se z Basom Eckhoutom in z drugimi kolegi. Ehm, vseeno pa mislim, da imamo tukaj tudi pozitivne plati. Jakost je gotovo nekaj dobrega. Parlament je leta 2013 eh, že podal svoje stališče v tem uporočilu Westlund. Na to socioekonomski kriteriji. Tudi to nas ne preseneča. Evropski parlament um, se je vedno zauzemal za to stališče in komisija je bila decembra 2015 uh, eh, bila obsojena, tako da v bistvu nimate druge možnosti. Zdaj pa mnenje Endocrine Society. To so znanstveniki, ki so zelo razočarani zaradi vašega stališča in pravijo, da vaši kriteriji ne bodo prispevali k um, zaščiti zdravja ljudi in živali. In v resnici bo to, kar vi predlagate, uredilo položaj in prepovedalo uporabo le zelo nizkega števila endokrinih motilcev. Gospodarska izguba v proizvodnji eh, je seveda zelo visoka, zaradi tega 100 milijard evrov je ocena. In eh, omenili ste, da ste med štirimi različnimi scenariji izbrali enega. In zato me zanima, ali ste pri vsakem od teh scenarijev eh, vzeli v obzir število endokrinih motilcev, ki bi jih prepovedali. Potem pravite, da se opirate na. Um, študijo eh, mednarodne znanstvene organizacije, kar je povedala tudi gospa Konečna, ampak ali ste potem to um, vi spremenili iz pristopa, ki temelji na nevarnosti, ste vi prešli na pristop, ki temelji na tveganju in ne na zadnje, uh, eh, ali nam lahko res povedate, koliko uh, uh, snovi konkretno bo, bo opredeljenih na ta način. Ali, imate, ali se vam to vsaj približno sanja? Če tega danes še ne veste, kdaj boste to vedeli? In povsem se strinjam z Basom Eckhoutom, da je uh, Eh, ta prehod iz opredelitve, ki temelji na nevarnosti, na to, ki temelji na tveganju, eh, povsem nasprotna s tem, kar pričakujemo. Komisija ne počne tega, kar bi morala, tudi v postopkovskem smislu, kot je bilo povedano. Eh, take spremembe bi morale temeljiti na osnovnih zakonodajnih spremembah v okviru postopka soodločanja. Zdaj pa gospod Kaputo. Hvala, gospod predsednik, hvala, gospod komisar da ste danes tu med nami, le dan zatem, ko ste sprijeli ta predpis in ker ste izpolnili obljubo, da boste kriterije predstavili še pred poletjem. Moram pa povedati, da sem nekoliko zaskrbljen zaradi tega, eh, kar ste se odločili včeraj. Komisija je namreč pripravila zelo omejujočo definicijo za endokrine motilce in ne le to. Komisija je tudi predvidela zelo eh, široke izjeme. Komisija predlaga, da eh, pri opredelitvi sledimo opredelitvi Mednarodne zdravstvene organizacije in to je druga eh, pripomba, saj tukaj vidimo že določene razlike. Komisija poudarja, da je treba dokazati vzročno posledično povezavo med endokrinimi motilci in zdravjem to bi zahtevalo eh, zelo neizpodbitne znanstvene dokaze, ki pa jih je težko pridobiti. Eh, poleg tega komisija ponuja dosti konkretnejšo opredelitev kot mednarodna zdravstvena organizacija, v skladu katero naj bi bili endokrini motilci tisti, ki dejansko spremenijo uh, uh, endokrinološko stanje v telesu. V primerjavi z zadnjim poročilom na to temo iz leta 2012 je eh, Mednarodna zdravstvena organizacija opredelila vsaj 800 snovi kot endokrine motilce eh, in zato pri tej eh, ohlapni definiciji, ki jo vi ponujete, nekaj ne deluje. To je zelo zaskrbljujoče. Ravno tako zaskrbljujoče pa je, da so v obstoječi zakonodaji tudi motil, eh, endokrini motilci opredeljeni kot snovi, ki lahko pome, eh, imajo učinek na človekovo zdravje. Zdaj v novi eh, opredelitvi pa spet govorite samo o, o morebitnem tveganju. In seveda, eh, lobisti iz vrst eh, proizvajalcev pesticidov ploskajo taki eh, opredelitvi in vse to kaže, da imajo dovolj možnosti za izvajanje svojega pritiska. Pomislimo si le na zadeve v zvezi z glifosatom in lahko si predstavljamo, kaj se bo dogajalo v prihodnje. Gospod komisar, vi pravite, da bi Evropska unija naj bila vodilna uh, na področju zakonodaje, na, na, zakono, na tem področju in uh, k temu pozivate tudi parlament, ampak zato vas sprašujem, ali se vam ne zdi, da bi morali biti včeraj nekoliko ambicioznejši uh, in upoštevati previdnostno načelo pri določitvi opredelitve? In ali se vam ne zdi, da je cilj vseh nas ta, da ščitimo uh, zdravje ljudi in da bi morali predvsem slediti temu načelu? Now. Najlepša hvala. Zdaj pa beseda vaša, gospod komisar. Really... Hvala, kolegi. Zelo sem zadovoljen. Zelo sem zadovoljen, moram reči, zato ker to kaže, da smo na pravi poti nekaterim ni všeč en aspekt, spet drugim ni všeč drug vidik. Najprej bi želel pokomentirati nek zelo boleč stavek, ki sem ga slišal. Gospa Hardenka mi je povedala, prosim, ne igrajte se z zdravjem ljudi. Nisem doktor Mengele. Sem doktor Andrukaitis in nikoli se ne igram z zdravjem ljudi. Prosim, da teh argumentov ne uporabljate. ker to, to vrstnih moralnih razprav ne bom sprejel. Nisem doktor Mengele, ponavljam. Ja, zdravnik sem, doktor medicine. Vem, kako težko je postaviti klinično diagnozo. Vem, kako je, težko je diferencirati. Omenili ste tudi združenje uh, endokrinologov in želim vam povedati tudi, da imamo izjavo znanstvenikov na to temo. Uh, sam nisem tisti, ki presoja znanost, s tem tudi vi ne. Eh, združenje endokrinologov ima eno stališče, ja, ampak združenje toksikologov ima drugo stališče, ki ga tudi spoštujem. Vsi ste omenili, za kakšne zadeve gre. To zakonodajno okolje ni a, eh, moja naloga. A, eh, pod prejšnjim sklicem parlamenta se so odložili, da bomo imeli različne uredbe, različne pristope, imamo različne zahteve ne bomo vsi uporabljali identifikacije na, pod, na podlagi nevarnosti in, po, in potem tudi karakterizacije na podlagi tveganja, upravljanja tveganja in glede upravljanja tveganja. Evropska, kako komisija in Evropski parlament upravljata se tveganjem. Vsi smo odgovorni za to vrstno upravljanje tveganja. Tu ne gre za neko igro med uh, eh, našimi inštitucijami. Vsi smo uh, na istem tri ravni upravljanja tveganja imamo, Evropski parlament, Evropska komisija in države članice. In obrati moramo kar se da holistični pristop in ugotoviti, kako delati skupaj naprej. Ne samo, da igramo igrice, pač da je neko znanstveno združenje povedalo nekaj, združeno, neko drugo znanstveno združenje pa nekaj drugega. Uh, Naj vam citiram eno izjavo. Viri negotovosti obstajajo tudi danes. Znanstveniki se ne strinjajo. Izpostavljenost je zelo težko rekonstruirati in vzročno posledično razmerje je še vedno nekaj, kar se debatira in konsens glede teh tem verjetno ne bo nastal v bližnji prihodnosti. Vsi beremo to vrstne znanstvene izjave. To, napis, to je napisalo 23 prominentnih znanstvenikov v Evropski uniji in se je podpisalo po to izjavo. Prosim, preberite si tudi te izjave, ne pa samo tiste, ki se vam všeč, zato ker moramo imeti eh, nek skupni pristop. Vsi vemo, da obstajajo negotovosti v tem zelo težavnem dosjeju. Obstajajo različna mnenja, ne samo glede identifikacije nevarnosti, moramo namreč razumeti, da obstajajo različne metodologije in inštrumenti, ki jih uporabljamo pri tem kompleksnem vprašanju. Bi pa začel s tem, kar je omenila gospa Grostet v zvezi s pristopom, ki temeli na nevarnosti. Tega nismo spremenili ne pri biocidih, ne pri a, pesticidih. V skladu s temi dvemi, dvema uredbama, če se identificira neka snov kot endokrin motilec, bo prepovedana. Razen, če ne veljajo stroge derogacije. Veliko znanstvenikov je potrdilo tudi to, kako pomembno je, da ukrepamo na podlagi vseh znanstvenih dokazov in da upoštevamo um, tako jakost kot izpostavljenost in karakterizacijo tveganja. Torej, izpostavljenost sama po sebi ni dovolj. Potrebujemo celovito oceno tveganja. Zato se je komisija odločila te opcije preučiti in uh, modernizirati uh, zakonodajno področje pesticidov, zato da bi komisija lahko sprejela dobro informirano odločitev, ko se odloči za uporabo derogacije. Eh, povedal sem, da je 20 prominentnih znanstvenikov podpisalo to konsenzualno izjavo in sicer, da jakost ne bi smeli vključiti v znanstveno identifikacijo um, endokrinnih motilcev. Prav tako so v izjavi zapisali zato, da bi ocenili tveganje z naslova endokrinnih motilcev, je treba preučiti različne dokaze, kot so tudi naprimer izpostavljenost. Razumeti moramo namreč uh, kompleksnost teh uh, vprašanj potem kategorija domnevnih motilcev. To nam ne bo pomagalo pri opredeljevanju tega, kaj je endokrin motilec. Mogoče ni isto, kot je. Regulatorno gledano moramo namreč ukrepati takoj, upoštevajoč konkretne kategorije. E, kategorizacija ne bo pomenila više stopne zaščite okolja in zdravja. Na ta način bi vzpostavili samo neke, neko sivo območje brez uh, pravne gotovosti za uh, zakonodajne organe in akterje na trgu. Nimamo nekakšnih kate kategorij za endokrine modelice v pesticidih in uh, biocidih, v teh eh, dveh zakonodajnih aktov tega ni. Nekateri ste omenjali tudi horizontalna vprašanja in odkrito povedano se vsi soočamo s podobnimi težavami, sicer kako naprej imamo REACH, imamo zakonodajo na področju kozmetike, uh, zakonodajo na področju uh, eh, materijala, ki pride stik s hrano in direktivo o vodah in tako naprej, kar nekaj zakonodajnih aktov imamo in kako naprej. Ampak to ni današnje vprašanje. Današnje vprašanje je, kako opisati uh, merila za endokrine motilce in se potem odločiti, kako urediti vprašanje uh, uredbe za biocide in pesticide. To je moj mandat trenutno. Če pa bomo videli možnosti, da delamo še naprej, potem pa ja, bomo začeli s temi razpravami. Če temu ne nasprotuje. Imamo dva seta zakonodajnih aktov, biocide in pesticide, in v obeh moramo prepovedati endokrine motilce. Če pa so endokrini motilci v materialu, ko pride v stik eh, s hrano, pa se izbere drugačen pristop. Zakaj se pristopi razlikujejo? Moja naloga je, da predstavim merila za endokrine motilce pod uredbo o pesticidih in biocidih. Potem pa se lahko pogovorimo tudi o tem, kako naprej. potem pa to, kar je povedal kolega Bas. Nismo identificirali snovi, ki imajo, um, ki motijo pač hormonski sistem. 47 eh, snovi smo preušili in 25 snovi je bilo vključenih na seznam endokrinnih motilcev. 25. To ni pač rezultat neke celostne ocene, ampak vidite, kakšne so razmerja tistih snovi, ki jih moramo še oceniti. In od EFSA, od EFSA zdaj pričakujemo, da bo spremljala to situacijo, nihče pa ne ve, kdo bo v prihodnosti. Izvajati moramo načela previdnosti in se odločiti, kako naprej. Omenjena se bila tudi vprašanje dostopnosti in bioloških možnosti in na ta način bi lahko odprli vrata na čelu eh, previdnosti na bolj primeren način. Skratka, spremljati moramo to situacijo. Potem vas Eckert. Kako, oziroma, eh, Spremljati moramo vse te psihološke podatke glede učinkov endokrinih motilcev na živali. Te podatke trenutno črpamo iz eh, študij na živalih. Že na ravni OECD potekajo razprave v zvezi s tem, tudi, eh, agen, tudi na agenciji za varstvo okolja iz ZDA se ukvarjajo na tem, kako končati s testiranjem na živalih, eh, zato da bi odkrili, katere snovi imajo eh, to vrstne učinke. Prvič se bo zgodilo, da bomo uvedli ta, to vrstne določbe v zakonodajo in na ta način bomo zagotovili, da bo visoka stopnja zdravja in okolja mogoča tako na področju biocidov kot pesticidov, saj bomo imeli jasna marila, ki bodo temeljila na modernem znanstvenem pristopu. Trenutno smo upoštevali samo nezaželene učinke, ko smo sprejemali zakonodajne akte in to nam bo pomagalo pri sprejemanju dobre, dobrih odločitev in pri prepovedovanju snovi, ki so zares zaskrbljujoče. Ta razprava je bila zelo oplodna. Še enkrat eh, bom prebral vaše vprašanja in potem poskušal preučiti, kako se na njih eh, odzvati. Zelo sem zadovoljen z današnjo razpravo, saj je jasno, da nekateri niste zadovoljni z odločenimi aspekti, eh, spet drugi ne z drugimi vidiki in tretji niste zadovoljni s tretjimi aspekti, kar pomeni, da imamo pravo odločitev. Thank you very much. I want not that I want not that different It's political also. It's political. I am I am not in, in green Ja, tudi to je politična odločitev, ampak tam nismo v stranki zeleni, ampak vidimo vse. Ampak to mora iti v postopek soodločanja. Uh, Toliko v zvezi s to razpravo, dragi kolegi, najlepša hvala komisarju, ker ste bili danes z nami. Slišali smo določene odgovore, morda ne vse, ki smo želeli slišati, ampak okej. Okay da imamo dovolj časa, da se o tem pogovorimo. Imamo pa tudi možnost, da sprememo govor temu predlogu, ki ga je sprejela komisija. Najlepša hvala, komisar. Mi pa bomo nadaljevali se sestankom. Okay, dear colleagues, we are late. Dobri kolegi, dobro kolegi, malce zamujamo, ampak kako se lahko lotimo naslednje točke na dnevnem redu? Gre za glavne cilje 17. konference pogodbenic CITES. Imamo predlog um, za resolucije. Bom dal besedo svoj poročevalcem, gospod uh, Linz, ELS. Ja, <clears throat> vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, es geht jetzt um CITES, das Washington Artenschutzabkommen des Najlepša hvala. Govorimo o CITES-u, Vašingtonski konvenciji za zaščito vrst. To je največji sporazum za zaščito uh, divjih rastlin in živali, um, ki izumirajo predvideva se trajnostna zakonska obravnava. Kolegi, ki klepetate, prosim, da greste ven. Nadaljevali bomo namreč z zasedanjem. Gospod Linz, še enkrat imate besedo. Dank. <clears throat> Äh, findet, um, alle jahre... Hvala lepa. Torej pravi, rekel sem, da vsake tri leta uh, se skliče konferenca pogodbenic uh, in letos bo ta konferenca potekala v Johannesburgu v, v mesecu septembru. Evropska unija se je pridružila CITES-u uh, leta 2015 in bo tako sedaj v Johannesburgu prvič um, sodelovala kot pogodbenica. Um, nezakonita trgovina je na eden najbolj dobičkonosnih kriminalnih dejavnosti in zato si mednarodna skupnost prizadeva, da bi to uh, omejila. Eh, predvsem je namen v tem, da se zmanjša povpraševanje po teh proizvodih in uh, zato je treba delati na tistih svetovnih območjih, kjer poteka tranzit in prodaja teh proizvodov. Uh, Eh, Evropska komisija je februarja sprejela eh, akcijski načrt in naš odbor bo pripravil eh, poročilo na lastno pobudo o tem. Ravno tako je tukaj poglavje o mednarodnem sodelovanju na tem področju. Zato se zahvaljujem komisiji, torej kar zadeva željo po sodelovanju v konferencu CITES. Glede sveta pa ja so tudi tukaj um, pozitivni premiki. Um, sestanek o wildlife crime naj bi potekal v ponedeljek in zato se zahvaljujem nizozemskemu predsedstvu, pa tudi češkemu predsedstvu, ki je že objavilo, da bo to točko zelo aktivno spremljalo. Včeraj smo sprejeli naše ustno vprašanje svetu in komisiji, v katerem sprašujemo, Mm, kakšno strategijo imajo za to konferenco in kateri namen zasledujejo. Zdaj je treba razpravljati o resoluciji ter o naših zahtevah glede Johannesburga. V osnutku resolucije pa eh, ni govora o lovskih trofejah. In glede na to menim, da je tako za prebivalstvo kot za naravo vzdržna obravnava lovskih trofej lahko zelo koristna. In v zvezi s to točko pričakujem predloge sprememb do eh, prihodnjega torka. Komisija je tudi pripravila predloge eh, v zvezi z zaščito lova eh, in štiri zaščito nekaterih najbolj ogroženih vrst. Predvsem je pa zame pomembna eh, povezava z biološko raznovrstnostjo ter z življenskimi pogoji v državah izvora. Eh, organiziran kriminal se financira s takšnimi dejavnostmi in tako se lokalnemu prebivalstvu z bojem proti eh, temu kriminalu morajo ponuditi možnosti za ehm, drugačen dostop do finančnih sredstev. Poleg tega je treba ehm, zagotoviti sodelovanje med policijskimi in carinskimi organi, ki morajo okrepiti izmenjavo informacij, saj moramo tudi na ustavljanju institucionalni ravni eh, se boriti proti temu kriminalu, Eurojust, Europol ehm, morata tudi pri tem odigrati svojo vlogo. V resoluciji ne govorimo o specifičnih vrstah in vrstah, Upam, da bomo skozi razpravo s kolegi dosegli dogovor o določenih vrstah, naprimer o afriškem slonu in drugih. Tako da bi bilo dobro, če bi v zvezi s tem lahko poslali nek skupen signal. Hvala in oprostite, ker, se moram, ker moram oditi, ker imam zelo pomembno obveznost. You, Hvala, Paul. Pod SND. Ja, najlepša hvala za besedo. Želel bi hm, povedati samo to, da imamo dobro sodelovanje med različnimi sponzorji. Najlepša hvala tudi sekretarijatom in strokovnjakom za to, kar so nam pošiljali vso potrebno gradivo. Predlogi Evropske unije in držav članic so dobri, naša skupina to podpira. Podpiramo tudi to, da smo ambiciozni predlog resolucije je že na voljo. Trenutno nismo naslovili teh predlogov spremembe za priloge, ki niso bili objavljeni v prvem predlogu. Skupaj z ostalimi sosponzori bomo potem uh, uredili tudi vprašanje živalskih vrst, ki bodo uh, pokrite. Glede lovskih trofej pa se zavedam, da je to uh, zelo košljivo vprašanje, bomo predali tudi konkretne predloge sprememb za to, da bi razrešili to dilemo. Se veselimo sodelovanja z vestjem. Uh, Najlepše hvala. Pomože. Hvala, gospod predsednik. Uh, tudi jaz bi se želel zahvaliti povedati soporočevalcu in povdariti želim, da je bilo opravljeno odlično delo pri pripravi te skupne resolucije, v kateri um, smo pripravili zelo pomembno stališče za prihodnjo konferenco pogodbenic. Želel bi tudi povdariti vodilno vlogo Evropske unije danes pri obravnavi tega vprašanja. In mislim, da je na področju Eh, biološke raznovrstnosti možno obdržati isto vodilno vlogo, kot jo je Evropska unija imela tudi na področju podnebnih sprememb. In tretjič, kar zadeva vprašanje lovskih trofej. Seveda bomo uložili predloge sprememb, eh, v katerih želimo obsoditi to, kar je po mojem mnenju neka uh, starinska praksa in ki je neke vrste dediščina kolonialnega obdobja. Predvsem pa menim, da moramo danes uh, na se uh, razmišljati predvsem o odnosu med uh, živečimi um, živalskimi vrstami in uh, ljudmi in v tem smislu obravnavati te obsojanja vredne prakse. Eh, Evropska unija je hkrati tudi eden glavnih tranzitnih in uvoznih trgov in uh, zato moramo svoje delo opravljati predvsem pri oblikovanju mentalitete tistih, ki so to vključeni. Hvala. Hvala, gospod Taylor. Hvala, gospod predsedujoči. V imenu zelenih sem zelo zadovoljen z osnutkom te resolucije. Zelo dober pristop, eh, harmoničen pristop so ubrali tudi vsi poročevalci. Mislim, da se vsi lahko strinjamo, kako pomembna bo 17. konferenca pogodbenih CITES v smislu varovanja individualnih prostoživečih vrst na mednarodni ravni, prav tako pa se vsi strinjamo, da lahko Evropska unija stori veliko, če bo zagovarjala več transparentnosti v strukturah za sprejemanje odločitev. Vodilni moramo biti pri boju proti korupciji pri trgovini s prostoživečimi vrstami. Najlepša hvala tudi eh, generalni direktiv za okolje v zvezi s predlogi za um, lovske trofeje. Predlagalo se je, da bi imeli veliko strože določbe glede vrsti z prve in druge priloge CITES-a. Prav tako se zavedamo, da je naša vloga, vloga parlamenta, da druge deležnike v CITES-u pozovemo, da podprejo ta predlog. Glede predlogov, ki so specifični za posamezne vrste, pa menimo, da je prav, da izhajamo iz načela previdnosti. Podpiram številne predloge, da bi še dodatno ukrepili zaščito za zaščito belega nosoroga, um, afriškega slona, uh, in eh, druge, drugih vrst tudi velikih mačk. Strinjam se s tem, da je treba, da Evropska unija se zauzema za to, da se vrsta penguin prenese v prilogo ena. To so majhne živali, s katerimi se ogromno trguje, nezakonito trguje po celotnem svetu. Vseh osem podvrst v tej vrsti Eh, grozi izumrti zaradi tega. Najlepša hvala, gospod Lafronte. <clears throat> Hvala lepa. Tudi mi smo zelo zadovoljni s tem poročilom in tudi z načinom, kako je bilo pripravljeno in kako je potekalo sodelovanje eh, med poročevalci v Senci, pa tudi z zelo koristno razpravo s strokovnjaki, ki je bila organizirana v Strasburgu v času zadnjega plenarnega zasedanja in ti so nam eh, osvetlili nekatere bolj tehnične vidike ter pomagali bolje opredeliti nekaj ključnih točk. To je seveda. To poročilo je seveda povezano tudi s poročilom o trgovanju z eh, divjimi živalmi. Eh, CITES je dejansko največja, največji globalni sporazum, ki zadeva divje živali, 81 držav eh, je k njemu pristopilo, med njimi tudi države Evropske unije. In eh, med negativnimi vidiki, ki jih je treba izpostaviti, je, da je kar 23 tisoč vrst ogroženih izmed 80 tisoč eh, zavedenih vrst. No, um, pa še določeni splošni vidiki, ki so bili že izpostavljeni, povezava med trgovanjem s temi živalmi in proizvodi ter korupcijo ter z drugimi oblikami nezakonitega trgovanja, na to potreba po um, tem, da se pripravijo specifična sredstva za boj proti nezakonitemu trgovanju tako v državah članic v Evropski uniji kot izven nje. Na to pa še predlogi sprememb um, v uh, dodatku, s katerimi se v glavnem strinjamo. Imamo pa tudi predlog za eh, premestitev določenih vrst iz priloge 1 v prilogo 2 ampak se nam vendarle ne zdi, da to lahko bistveno vpliva na boljši potek tega procesa. Na vsak način se mi zdi, da moramo, preden to storimo, biti stoprocentno pripričani na podlagi znanstvenih uh, dognanj, da uh, to ne pomeni nevarnosti za katero uh, koli izmed navedenih vrst. Hvala, gospod Drnano. Hvala lepa, uh, gospod predsednik. Ta resolucija ponuja zelo zanimive predloge. Eh, kot pripravo za konferenco eh, CITES, eh, ki se je bo Evropska unija sedaj prvič udeležila. Boj proti korupciji, ki spodkopava prizadevanja za boj proti tovrstnemu trgovanju, je bistvenega pomena. Sledljivost, preglednost, osveščanje, Eh, to je bistvenega pomena ob eh, trenutnih izzivih te problematike. Vseeno pa, preden izrazimo zadovoljstvo na tem, da se je Evropska unija pridružila CITES-u, bi bilo dobro vedeti, ali to dejansko prinaša kakšno dodano vrednost, ali bo Evropska unija dejansko prispevala k okrepitvi delovanja CITES-a citesa v državah pogodbenicah in še zlasti v tistih, kjer se to dogaja. Uh, Eh, in ali eh, lahko vpliva na eh, suverenost, torej izbire teh držav in ali lahko govori v njihovem imenu. Vsekakor je treba pri tem, ko se poziva države članice naj se pridružajo CITES-u, upoštevati tudi dejstvo, da Evropska unija v bistvu te, ne upošteva posameznih uh, držav in uh, to se nam zdi nekoliko protislovno. Uh, gotovo pa uh, imajo lahko nekatere države več zapovedati z evropskega vidika kot druge. Hvala. Zdaj pa komisija, gospod Henley. The... Gospod Henley. Ja, najlepša hvala, gospod predsedujoči, najlepša hvala za izraženo podporo številnih poslancev in poslank za delo, ki ga upravljamo. Slišali smo torej, kakšen je interes parlamenta na naslednji konferenci pogodbenic, slišali smo, da bodo tudi nekateri poslanci in poslanke sodelovali na tej konferenci. Najlepša hvala za to pripravo resolucije. To pozdravljamo. To je prva konferenca pogodbenisko, kamor bo Evropska unija šla kot podpisnica. Pogodbenica Evropska unija bo dodala vrednost temu dogodku. Mislim, da je ravno složno delo Evropske unije um, veliko, velik plus. Uh, močnejši smo skupaj in to govorim zelo previdno kot uh, britanski uradnik v Evropski uniji. Uh, Mislim, da smo dali na mizo celo vrsto zelo ambicioznih predlogov za ta sestanek. Slišali smo tudi vprašanje v zvezi s tem, kakšna bo naša strategija, kako bomo sodelovali. Na različnih koncih sveta poskušamo zagotoviti podporo za predloge komisije. Komisija je to omenila tudi v Njerobiju na sestanku ONEA. Prav tako smo o tem govorili v okviru G7. Prav tako so naši predstavniki v številnih državah po diplomatskih poteh poskušali zagotoviti podporo za naše predloge. E, odlično je videti ta prvi osnutek našega mnenja, odlično je, da ste izrazili podporo našemu delu, sodelujemo z državami članicami, no, nobenega, nobenega konflikta ni z državami članicami, ne posegamo si v pristojnosti, dobro sodelujemo v odboru eh, CITES. Eh, v ponedeljek bo na to temo sprejeta tudi resolucija na svetu in v zvezi s tem lahko postavite vprašanje nizomedenskemu predsedstvu v naslednji razpravi. Poslanci so omenili transparentnost in pa celotno funkcioniranje eh, konvencije CITES. To so zelo pomembna vprašanja, da smo predlagali tudi rezolucijo, ki smo naslovili te teme in želimo, da se to tudi bolj jasno odrazi v delu te organizacije. Prav tako so, ste omenili uh, lovske trofeje. Tu smo predlagali, da bi na CITES-u ukrepili ukrepe za boj proti uh, lovskim trofejem. Ne bom našteval vseh vrst, ampak slišali smo nekatere vrste danes v razpravi. Naš predlog pokriva ogromno število vrst, kjer želimo okrepiti njihovo zaščito pod konvencijo CITES. Mislim, da bo to vsekakor pomemben sestanek. Komisar Vela bo šel sam na sestanke na visoki ravni v okviru konference pogodbenic. Na ta način bomo okrepili tudi politično in tehnično pomembnost te e, konference. In kot Evropska unija želimo pač zagotoviti, da bo delovala bolj učinkovito v prihodnost. Hvala. Now... Najlepša hvala. Rok za uložitev predlogov sprememb je 21. juni ob 12. O tem pa bomo glasovali 12. julija na plenarnem zasedanju pa septembra. Najlepša hvala. Zdaj pa lahko nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za izverjavo mnen za nizozemskim predsedstvom o akcijskem načrtu proti trgovanju s prosto živečimi živalskimi vrstami. Tu imamo predstavnike predsedstva. Ne? besedo dajem takoj predstavniku nizozemskega predsedstva, gospod Habendeker, ki je pristojen za eh, okolje pod nizozemskim predsedstvom. Podal bo uvodni nagovor, potem pa bomo začeli z razpravami z poslanci. Thank you, Mr. Chair. Najlepša hvala, gospod predsednik spoštovani člani in članice odbora in vi. Včast mi je, da sem bil povabljen na to izmenjavo mnen v imenu nizozemskega predsedstva svetu Evropske unije. Govorimo o zelo pomembni temi. Kot vemo, je trgovanje s prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami zelo pomembna eh, velika aktivnost organiziranih kriminalnih združb na ta način se napaja tudi terorizem in eh, konflikti. To ima vpliv na eh, raznolikost, eh, biotsko raznovrstnost, živalske in rastlinske vrste, okolje in tako naprej. Vse to se dogaja v različnih sektorjih in te dejavnosti ne poznajo meja. Ne gre zgolj za druge celine, ampak tudi za Evropo, ki je uvoznica, tranzitna celina in včasih tudi uh, celina, kjer do tega prihaja. Imamo različne forume delovanja, naprimer splošna skupščina OZN, okoljska skupščina OZN in tako naprej. Tudi vaš odbor. Uh, se ukvarja s to temo, kot je to jasno, naprimer ta teden, glede na vaš dnevni red in glede na rezolucijo, o kateri ste se ravno kar pogovarjali. Gospod predsednik, vemo, da nekatere države članice in nacionalne vlade sprejemajo ukrepe, naprimer tudi moja lasna vlada, ki se je odločila, da ne bo več izdajala dovoljen za lovske trofeje. Ampak glede na čezmejno in čezsektorsko naravo eh, teh trgovine, to ne bo dovolj. Pristopiti moramo na mednarodni ravni, zato se je nizozemsko predsedstvo odločilo, da prioritetno obravnava to temo. Organizirali smo eh, konferenco Act Now or Game Over, ukrepate sedaj ali pa je igre konec in pripravili smo tudi akcijski načrt za eh, boj proti eh, trgovanju s prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami poštevati razlimo, eh, želimo različne eh, vidike, ohranjanje eh, vrst, razvojno sodelovanje, carinsko sodelovanje in pravosodje. S tem smo pripravili tudi reakcijo na akcijski načrt v imenu sveta. To bomo vključili v sklepe sveta, ki bodo verjetno sprejeti ta ponedeljek 20. Eh, junija. To bo tudi uradno stališče sveta. Danes vam lahko povem, kakšna pričakovanja imamo za eh, to sejo. Lahko vam povem, da bo svet izrazil zaskrbljeno zaradi razvoja dogodkov na področju eh, trgovanja s prostoživečimi živalskimi rastlinskimi vrstami, kot sem ravno kar povedal. Pozdravili bomo akcijski načrt kot pomembni instrument za boj proti dovrstni trgovini na vseh ravneh pričakujem, da bo svet zahteval od vseh eh, zadevnih eh, deležnikov, da upravijo eh, svojo nalogo na tem področju. Narediti treba konec takšni nezakoniti trgovini v Evropski uniji, zato potrebujemo boljše sodelovanje med organi pregona, potrebujemo boljšo izmenjavo najboljših praks in boljšo izmenjavo informacij. Narediti moramo več pri boju proti tem trgovcem, narediti moramo več, kar se tiče usposabljanja, narediti moramo več, kar se tiče boja trgovine na spletu. To so nekateri elementi eh, besedila, ki bo verjetno eh, sprejeto v ponedeljek, gospod predsednik. Svet je pripravljen eh, prevzeti vajeti, kar se tega tiče skupaj z Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom. Veselimo se izvajanja akcijskega načrta, sprejeli bomo vse zadevne. Uh odločitve, tako da bodo naši skupni ukropi, ukrepi eh, učinkoviti. Hvala. Toliko z moje strani, gospod predsedujoči. Najlepša hvala za uvodne besede, sedaj pa razprava. Gospod Juliano. <clears throat> Hvala, Ehm, gospod predsedujoči, že od julija 2015 je Evropska unija članica CITES-a in zato bi pričakovali, da bi pri tako pomembni temi eh, prispevala k okrepitvi mednarodnega značaja te konvencije. Eh, besedilo, ki se uporablja že od leta 1975, je gotovo dobra podlaga, vendar pa akcijski načrt Evropske unije o trgovanju z divjimi vrstami E, ponuja 32 različnih dejavnosti, ki so gotovo dobro zastavljene, vendar pa to v nekem e, širšem e, okviru, ki temelji na sodelovanju med državami pogodbenicami CITES-a. Predvsem vidimo tukaj tveganje za pravilno uresničevanje določb in za zamujanje pri njihovem uresničevanju. Imamo že program za zaščito eh, morskih živalskih vrst eh, ter eh, slonov, naprimer, ampak vsekakor imamo v. Ne smemo pri tem izgubiti izpred oči držav članic, ki so neto plačnice v Evropski uniji. Eh, predvsem moramo paziti, da to ne bo spet izgovor za poseganje v eh, pristojnosti držav članic, ki so že same po sebi članice eh, te konvencije. In kar se tiče boja proti trgovanju z ogroženimi vrstami, to je res nujna zadeva. In uh, upoštevanje suverenosti držav članic ima tudi pri tem zelo pomembno ulogo in upam, da to da bo to zagotovljeno. Česki slov ima uh, eh, vaš kolega uh, eh, Omarži. Kolegi, nadaljeval bom v češčini, sedaj pa besedo predajam kolegu Omaržiju. Hvala lepa. Najprej bi se želel zahvaliti nizozemskemu predsedstvu za uh, eh, zauzemanje za uh, to temo in uh, resnično upam, da bo tudi slovaško predsedstvo enako aktivno na tem področju, saj kot ste rekli, nas čaka tukaj še zelo veliko dela, predvsem pri uh, vplivanju na mentalitete in stališča uh, in zato bo treba um, pripraviti kar pomembne kampanje. Zdaj pa nekaj splošnih pripomp. Um, ehm, Leta 1992 v Riju sta bila sprejeta dva protokola, eden o um, biološki raznovrstnosti in drugi o podnebnih spremembah. 24 let zatem, najmanj kar lahko rečemo, je naslednje in sicer, da je protokol za, uz, o biološki raznovrstnosti v veliki zamudi, kar se tiče eh, njegovega uresničevanja in upravljanja kot, uh, in za zajezevanje izgubljanja uh, Eh, biološke raznovrstnosti. In tako smo danes eh, že pred šestim valom izumiranja vrst, odkar obstaja ta naš svet. Pomemben del teh divjih vrst v izumiranju eh, predstavlja prav to, kar imenujemo divja vrst trgovina oziroma trgovanje z divjimi vrstami. In zato se moramo vprašati, ali so res te vrste, tiste, ki, jih, ki so divje, ali je to trgovanje divje. Namreč te vrste, divje vrste, gotovo. Eh, nimajo namena ubijati ljudi in uh, pripravljati lastnih trofej. No, uh, hočem reči krivda za to situacijo je na strani človeka in pri uh, tem boju proti tej dejavnosti imamo zelo veliko še za storiti. Uh, in uh, vzpostaviti nek človeški pristop uh, do obravnave teh vrst in zato predvsem uh, opraviti delo na ravni naše civilizacije. Yes, Keith Taylor, hvala gospod predsedujoči. Hvala za ta uvod. Imam dve vprašanji za vas. In resnično me zanima, kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem. Prvič, V Evropi in v OZN obstaja vedno več eh, podbore, podpore za uh, zakonodajni akt na ravni Evropske unije, ki bi prepovedal uh, prodajo vrst, ki se prodajo v neki državi izvora. OZN je v svojem poročilu o uh, nezakoniti trgovini, s prosto želečimi vrstami o tem govoril. Kako vi gledate na povezanost takšnega predloga uh, z akcijskim načrtom in kakšno je vaše mnenje o to vrstnem zakonodajnem aktu na ravni Evropske unije? In še eno vprašanje v zvezi. Uh, z eksotičnimi domačimi živalmi. Veliko eksotičnih živali, ki je predmet nezakonite trgovine eh, v EU, je bilo uvoženih eh, in s tem eh, so bili kršeni zakoni, to je nevarno za zdravje živali in za zdravje ljudi, enako tudi za lokalne ekosisteme. Morda bi morali pripraviti pozitivne sezname, na katerih bi imeli dovoljene vrste in eh, te bi na to spodbujali kot primer dobre prakse. Na ta bi lasniki imeli eh, jasna pravila, enako bi veljalo za organe pregona, s tem bi odpravili birokratske eh, sisteme v državah članicah kakšni eh, so vaši pogledi na takšno možnost pozitivnega seznama? Hvala. Naslednji je gospod Gerbrandi. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, in hvala nizozemskemu predsedstvu za, no, vsaj za to, da so nam povedali, v kateri fazi trenutno smo v svetu. ko sem eh, začel s tem bojem proti eh, nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami pred nekaj leti, eh, je bilo to nekaj razmeroma novega. Pripravil sem lastni akcijski načrt prizadeval sem si za resolucijo Evropskega parlamenta in moram reči, da smo od takrat pa do danes eh, dosegli veliko napredka. Sej, da imamo precej dober akcijski načrt Evropske unije, komisija je definitivno naredila to, kar je obljubila in poskrbela za dober rezultat. Ampak vsi vemo, da je sedaj eh, vse odvisno od držav članic. Večina pristojnosti, o katerih govorimo, carina, policija, pravosodje, je eh, pristojnosti ki jih imajo države članice, ne pa Evropska unija. In zato je to morda najpomembnejša faza v eh, boju proti tej nezakoniti trgovini. Zato sem precej kritičen do tega, eh, kar lahko preberemo v osnutkih dokumentov. Eh, osnutek sklepov sveta pravi, da je subsidijarnost izpostavljena v več členih. Ta osnutek pravi tudi, uh, da oziroma vabi uh, države članice, jih poziva k ukrepom in tako naprej. Ampak to ni dovolj. Če upoštevamo eh, poslance in poslanke, komisijo uh, in tudi nacionalne ministre in če jemljemo te ljudi resno, potem ne moremo zgolj uh, povabiti države članice, da nekaj naredijo. Ne, uh, Na ravni sveta se moramo odločiti, da bomo nekaj storili, da bomo izboljšali zmožnosti eh, carinikov, policije in pravosodja na tem področju, da bomo izboljšali eh, strokovno znanje na tem področju. In tega sedaj ni. Preprost primer. Europol želi eh, več narediti v tem boju proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi. Eh, vrstami, ampak potrebuje mandat držav članic, potrebuje eh, mandat, potrebuje dovoljenje, eh, le tako se bodo lahko odločili za to, da eh, več sredstev posvetijo temu boju. Daleč od tega dosežga smo in eh, bojim se rezultatov iz eh, sveta za okolje. To, to je namreč eh, svet, eh, pol naših prijateljev za okolje. O tem bi morali govoriti tudi v svetu eh, za PNZ, v svetu za trgovino, v svetu za uh, druge zadeve. In vprašanje je, če bo komisija lobirala, uh, če bodo vsi lobirali tudi za to. Osnutek eh, predstavljen marca ni bil ravno pozdravljen, sedaj eh, so bile v beseditve malce spremenjene, ampak osnutek, ki, se, ki sem ga sam prebral, je prešibak. Tako da pozivam nizozemsko predsedstvo, da izboljša to besedilo in da eh, boj proti nezakoniti trgovini jemlje resno, da uh, Eh, ne prepušča vsega državam članicam. Vemo, da je to zgolj diplomatski jezik, zato da nekomu rečemo, eh, naredite, kar želite, ne bo dogovor na evropski ravni. Hvala. Najlepša hvala, gospod Afronte. E, hvala lepa. Predstavljeni akcijski načrt je zadovoljiv, ima zelo obsežno število členov na treh stebrih, ki se nam zdijo zelo pomembni in sicer boljša zakonodaja ter boljše sodelovanje med različnimi deležniki, ki so vključeni v to vrstno trgovanje. To so točke načrta, ki jih je treba še ukrepiti in poudariti. Namreč eh, to so tiste točke, ki lahko res vplivajo na več rezultatov in na večjo učinkovitost. Potrebujemo pa tudi en nek mehanizem za spremljanje tega, um, kako se bo ta akcijski načrt izvajal in uh, ali gremo v pravo smer ali ne. Še nekaj točk bi spostavil, ki so za nas pomembne. Prva med njimi in glede na to, da je tukaj svet, jo moram izpostaviti, je naslednja. Namreč di se, da je nek razkorak med opredelitvijo ciljev ter smernicami, ki jih Evropska unija pripravlja na tem področju. Uh, In uh, pogosto prav takrat, ko jih morajo države članice začeti izvajati, se to razvodeni. Ne vemo, ne vemo niti, kakšno je usklejevanje in eh, koordinacija uh, in na kateri ravni govorim o usklejevanju med državami članicami. Ravno tako ni jasno, katere strukture se s tem ukvarjajo. Uh, Eh, to ni prav jasno. In naj spomnim tukaj na primer Italije, kjer so eh, že obstajali uradi CITES in so se specifično ukvarjali z vprašanji v zvezi s trgovanjem v okviru CITES, bili eh, ukinjeni zaradi delovanja organa za gozdarstvo, ki je v pristojnosti države in uh, različne pristojnosti, ki jih je uh, izvaja urad. CITES so bile razdeljene med tri različne državne organe, eh, policijo, eh, karabinjere in ehm, finančno stražo. Torej, na ta način je boj proti tem dejavnostim še bolj zapleten. Eh, zato je treba zagotoviti večjo koordinacijo med delovanjem različnih organov ter okrepiti spremljanje in izvajanje raz, ehm, preiskav. Eh, vsekakor pa je treba vzpostaviti primeren način sankcioniranja za zaezitev tega pojava. Eh, potrebujemo torej eh, neko zavezo na strani držav članic ter na strani Evropske unije v finančnem smislu, torej zavezo za mm, to, da se predvidijo sredstva za to področje, ki ni sekundarnega pomena. Tukaj govorimo o zaščiti uh, um, divjih vrst in narave, kar pa je uh, povezano na drugi strani z um, nezakonitim trgovanjem, s, s kriminalnim delovanjem uh, in uh, proti temu se je treba ustrajno boriti. Še zadnja točka, seveda je točk, je točk še veliko, ampak uh, Eh, še ena točka, pri kateri lahko Evropa veliko naredi, je pri eh, sodelovanju z državami izven Evrope. Problem pa predstavljajo strukture, ki jih ti divji lovci um, um, ima. Eh, ki, ki se ukvarjajo z preprečevanjem eh, dejavnosti divjih lovcev. Namreč predstavniki teh različnih struktur eh, pravijo, da niso dovolj izobraženi in da nimajo dovolj znanja in da ne vedo, kako ravnati v teh primerih. Zato je treba predvsem delati tudi na zmanjševanju povpraševanja po teh eh, proizvodih. Trg namreč ureja povpraševanje in ponudba in eh, če želimo zmanjšati ponudbo, je treba zmanjšati predvsem eh, povpraševanje. In, um, preprečiti moramo tudi to, da bi ehm, se še naprej dogajali kršitve pri trgovanju z ehm, ogroženimi in divjimi vrstami, eh, do eh, katerih prihaja, zato ker ehm, ker ljudje niso dovolj seznanjeni s tem, kaj je dovoljeno in kaj je prepovedano in kaj je zaščitena in ogrožena vrsta in tako naprej. Torej, kar veliko točk je, če želimo zagotoviti učinkovitost izvajanja tega akcijskega načrta. Suzan Melior. Najlepša hvala. Mislim, da je zelo pomembno, da smo organizirali to izmenjavo mnen skupaj s predsedstvom sveta na temo akcijskega načrta. Gre za vprašanje izvajanja v državah članicah. Akcijski načrt ima 32 točk in države članice bi se naj zavezale k njihovemu izvajanju. Mislim, da je to eh, treba izpostaviti. To je namreč pomembno. Države članice morajo biti eh, pripravljene nameniti finančne in človeške vire k reševanju te problematike. Zdi se mi, da je treba vse te vire pravilno osredotočiti, pravilno uporabiti, ker so eh, živalske in rastlinske eh, vrste tega potrebne in vredne vrste, ki se jih unaša eh, nezakonito v Evropsko unijo, eh, so na odaru, narediti treba konec tej trgovini, več je treba narediti za eh, boj proti tej trgovini tudi v tretjih državah. Imamo določena pravila, ki že obstajajo na mednarodni ravni, mislim, da bi lahko naredili korak naprej in odpravili vrzel, ki omogoča uh, razvoj te trgovine v Evropi. Boriti se moramo proti tej trgovini in izstopiti na prste. Stroki moramo biti. Hvala. Na zadnje pa še Mark Demesmaker. Um, mijn excuses, ik heb de gedachtenwisseling niet van in het begin kunnen volgen. Eh, Hvala. Uh, in oprostite. Nažalost sem bil uh, na sestanku drugega odbora, ko ste začeli s to razpravo. Uh, Ehm, no, že kar veliko časa se zauzemamo za ambiciozen akcijski načrt za boj proti eh, tej nezakoniti trgovini. Eh, tukaj gre za ohranjanje biološke raznovrstnosti, po drugi strani pa za boj proti organiziranemu kriminalu, ki eh, ima tukaj zelo dobičkonosen posel v višini milijarde evrov. Hkrati ehm, imamo tukaj geopolitično razsežnost, ker eh, ta denar prispeva k destabilizaciji celih držav. Zato vas želim spomniti tudi na resolucijo, pri kateri sem bil sam poročevalec in sicer eh, poročilo o oceni strategije na področju biološke raznovrstnosti. Eh, v tej resoluciji smo ugotovili, da, je, eh, da so te nezakonite prakse trgovanja velika vrzel pri eh, zagotavljanju eh, ohranjanja biološke raznovrstnosti. Torej, akcijski načrt in vse, kar je zapisano, vse je v redu, vendar se, v, se na koncu učinkovitost izkaže pri samem uresničevanju. In zato sprašujem, kakšno politično voljo dejansko imamo v državah članicah za izvajanje tega akcijskega načrta ter za um, to, da se um, predvidijo primerna finančna sredstva. Poleg tega uh, bi omenil še lesi akt, uh, torej zakon iz druženih držav, ki um, se zauzema za zaščito vseh um, vrst, ki so ogrožene tudi na nacionalnem območju. Tako da bi želel kaj več slišati o vašem stališču do tega, še zlasti iz strani sveta. Hvala. Think... Najlepša hvala. Ne vem, če želi kaj povedati še komisija. Če je odgovor na to vprašanje da, potem je eh, sedaj pravi trenutek. Gospod Henley, izvolite, beseda je vaša. Thank you, Mr. Chair. Well, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Komaj čakamo na sklepe sveta, ki jih bomo dobili ponedeljek. Mislim, da so komentarji članov in članic odbora pozitivni. Pomembno pa je izpostaviti dejstvo, da morajo za večino izvajanja poskrbeti države članice. Z njimi tesno sodelujemo, z njimi se posvetujemo, imamo tudi odbor, kjer izmenjujemo najboljše prakse in se pogovarjamo, se učimo drug od drugega. V naslednjih fazah in s tem se navezujem na predstavitev, ki sem jo pre, podal prej, eh, se pripravljamo tudi na kop v eh, Južnji Afriki, tudi z tega vidika. V komisiji vidimo, da je konvencija CITES prava izbira pravi instrument. Komisija, ki sodeluje z državami članicami Evropske unije, pa tudi zunanimi državami članicami, pripravlja eh, nove predloge. Ne vemo, če imajo člani in članice odbora morda kakšne primere, eh, ki bi jih radi predstavili, ali obstajajo eh, ogrožene vrste, ki jih CITES ne pokriva. Zaenkrat konvencija CITES vsebuje ogromne vrzeli. Tega se zavedamo. Številne eh, države v razvoju pripravljajo priloge novih vrst, ki bi jih eh, dodali v priloge konvencije CITES. In eh, številne od teh predlogov tudi mi v Evropski uniji podpiramo. Najlepša hvala, hvala za vaš odziv. Sedaj pa gospod Deker v imenu nizozemskega predsedstva. Izvolite. You, and... Najlepša hvala, gospod predsedujoči dobro je, da se vse tri institucije strinjajo, da je treba uh, hitro reševati te težave. Napredek eh, smo zabeležili in v ponedeljek eh, bo postalo jasno, da tudi svet meni, da je akcijski načrt komisije dober instrument, s katerim se lahko borimo proti nezakoniti trgovini in rešujemo. Eh, izzive, s katerimi se danes soočamo. Poskušal se bom odzvati na nekatera vprašanja, imam pa seveda določene omejitve, ker eh, nastopam tukaj v eh, svoji vlogi predstavnika predsedstva Sveta Evropske unije. Ne morem komentirati tistih zadev, ki jih ni v akcijskem, akcijskem načrtu. Ne morem se spuščati v podrobnosti vseh 32 ukrepov, ki jih najdemo v akcijskem načrtu. Lahko pa ponovim to, kar sem že povedal. Pričakujem, da bo v ponedeljek eh, svet izrazil podporo za akcijski načrt in za prednostne naloge v tem eh, načrtu. Okoljski eh, svet bo to naredil v imenu sveta, glede na to, da je svet en in enoten. Strinjam se s tistimi, ki pravijo, da je veliko odvisno od izvajanja teh ukrepov. In tudi na strani eh, sveta se eh, veselimo izvajanja ukrepov iz eh, akcijskega načrta. Strinjamo se tudi, da je treba ustrezno spremljati njihovo izvajanje. komisija nas mora obveščati o napredku pri izvajanju ukrepov, ki izhajajo iz, iz akcijskega načrta in verjetno bo besedilo sprejeto v ponedeljek eh, govorilo tudi o tem. Dovolite mi, da se dotaknem eh, še eh, konvencije CITES in pa COPA 17. Tudi na to se pripravljamo, res je, in to bo prvi COP, kjer bo sodelovala tudi Evropska unija, kar sabo prinaša nove izzive in nove priložnosti, po mojem. Eh, tesno sodelujemo eh, s komisijo in pa eh, slovaškim predsedstvom, ki bo prevzelo vodenje sveta za nami. Želimo biti dobro pripravljeni, pripravljeni na COP17. Upamo, da nas boste podprli tudi vi. Sodelovali bomo z drugimi deležniki, ki sedijo za isto mizo. Govorili bomo o pomembnih živalih, kot so. Uh, Eh, morski psi, sloni, levi in eh, pangolini. Govorili pa bomo tudi o eh, drugih živalih iz tropskih gozdov, naprimer, ki so prav tako pomembne vrste. Govorili bomo tudi o boju proti korupciji in o lovskih trofejah. COP17 bo izjemno pomemben in to bo priložnost za prve pomembne korake naprej v boju proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami na to vprašanje Evropola, verjetno bo tudi to del eh, sklepov sveta v ponedeljek. Države članice morajo zagotavljati informacije Evropolu. Evropolu, Evropolu eh, morajo povedati, kakšno, eh, kakšne ambicije imajo, ker na to Evropol na podlagi teh informacij odloča o naslednjih ukrepih. In eh, to je tudi namen naših eh, sklepov eh, sveta. Če gre za pomembne zadeve, potem mora tudi Evropol vedeti, da je nekaj pomembno. Mislim, da je to večina vprašanj, ki sem si jih zabeležil in na katere lahko v tem trenutku odgovorim. Še enkrat, veselimo se že ponedeljka, ko bo eh, svet izpostavil svojo zavezo eh, glede izvajanja akcijskega načrta. Veselimo se nadaljnega sodelovanja z Evropskim parlamentom, še posebej z vašim odborom. Še enkrat najlepša hvala, gospod predsedujoči, za vabilo na to srečanje. Najlepša hvala. Po točko razno eh, ni dobene točke. Zadnja točka pa je naslednja seja. 21. juni bo to v Bruslju